Spoštovane kolegice in kolegi, začenjamo s stankom. Najprej seveda sprejete dnevnega reda. Kot vidite, bomo imeli sestanek samo danes do povdne. Popovdne in jutri nimamo nič. Vrsta razlogov je za to. Tudi zapletene proceduralne razprave glede MIFID-MIFIR. In smo pač odstranili nekaj točk z dnevnega reda. Tako, sedaj tudi sprejemamo dnevni red. Hvala. Sporočila predsednika o Jorpo smo imeli dva triloga, 29. februarja in drugega včeraj, o prenosu portfeljev, depozitarji, o družbenih in drugih tveganjih in oceni tveganja in ključnih dejavnikih. In sicer nismo dosegli dogovora, vendar pa mm, dosegli smo napredek o potencialnem kompromisu glede depozitarjev in v sredo 13. aprila bomo imeli naslednji trialog. Tako, sedaj pa tretja točka na dnevnem redu, virtualne valute. Obravnava osnutka poročila, dok besedo dobi poročevalec Jakob von Weizsäcker, prosim. Hvala lepa. V zadnjih nekaj tednih smo imeli veliko zadovoljstvo, da smo si ogledali novo tehnologijo, na kateri Bitcoin temelji. To se hitro razvija, to je fascinantno. In začel eh, bi, ne zato, ker smo končali s pogovori, tam zato, ker se mi je zdelo to zelo plodno. Veliko akterjev je bilo vključenih v razprave in tudi moji kolegi so bili zelo dejavni pri tem doseju. Torej, izmenjave mnen so se mi zdele zelo koristne. Veliko strokovnjakov, ki smo jih lahko slišali na predstavitvah, tukaj v dvorani, pa tudi prek videokonferenc, mislim, da so zelo prispevali k razširitvi znanja na tem področju. Sekretarat je upravil odlično delo. Katere so glavne točke, ki jih želim pojasniti? Ne samo, da mediji o tem veliko poročajo, temveč tudi poslovni svet zelo zanima potencial te nove tehnologije. Kot lahko vidimo, več kot milijardami evrov, ki so naložene v to domeno v tem trenutku. Naložbe se nekoliko razvijajo. Najprej je bilo veliko investicij v virtualno eh, valuto Bitcoin, sedaj pa se to premika bolj v naložbe na področju clearinga in poravnav in drugih eh, aplikacij te tehnologije, ki se razvija. Vprašanje pa je, kako nadzorniki s tako hitro razvijajočim se področjem ohranjajo stik, ne želimo zaiziti teh naložb, kajti to je obetajoče, veliko bolj učinkovito se zdi, da je, vendar pa hkrati obstaja veliko potencijalnih nevarnosti, še prav posebno zaradi hitre rasti uporabe te tehnologije. Torej, ko se bodo sistemska tveganja še povečala, kako bi se lahko hitro odvali, to je glavno vprašanje. In glavno priporočilo, osnotka poročila je, da bi pripravili in spostavili projektno skupino, ki bi združevala strokovno znanje na evropski ravni, zato da bi lahko spremali zakonodajo in tudi zato, da bi lahko svetovali državam članicam, kako se z nekaterimi izzivi lahko bolje soočijo zaradi hitrega razširjanja te tehnologije v prihodnosti. Prav tako imamo še konkurenčno plat industrijske politike. Tudi to je potrebno poštevati. Ne vemo, kako razširjena bo ta tehnologija čez deset let, vendar pa ključno vprašanje je, če bo to v splošni uporabi, ali bomo imeli orodja za to, da zagotovimo, da se bo to uporabljalo pošteno, da dominantni eh, sistemi ne bodo izključevali konkurence in zato imamo torej priporočila v tem osnutku poročila o odprtem vstopu in digitalni denarnici. Morda pa bo potrebno storiti še kaj več, vendar pa ne moramo napovedati torej še točnega tehnološkega razvoja. Poročilo govori o dveh vprašanjih. Najprej vprašanje virtualnih valut samih. Na tem področju je glavni potencial seveda ta, da virtualne valute lahko znatno prispevajo k zniževanju transakcijskih stroškov. To je še prav posebno res za čezmejne transakcije, ki so dan danes še vedno precej drage, moramo reči. Mm, kar se tiče nakazil iz tujine domov, delavci pošiljajo eh, pogosto nizke zneske v države v razvoju, hitro raztoče države, kjer morda tudi vsi nimajo bančnih računov. In sedaj, torej z mobilnimi plačili in z digitalno tehnologijo, lahko znatno znižamo stroške na tem področju. Seveda pa bi nižji transakcijski stroški lahko naredili stroške za plačila bolj konkurenčne tudi v Evropi, ne samo zaradi nove zakonodaje, temveč tudi zato, ker imamo sedaj novo tehnologijo, ki lahko gre prek tistega, kar imamo na voljo sedaj, kot je direktiva za področje eh, storitev plačevanja. To je zelo pomemben razvoj potem pa tudi, kar se mikroplačil tiče, tudi tukaj imamo potencial, da bi tako tehnologijo med drugim lahko uporabili za to, da bi progresivno nadomestili plačila za veliko storitev plačevanja podatkov. Tako bi veliko, pod, velika podjetja naprimer imela dostop do podatkov prek ustreznih mikroplačil, ki veliko bolje zagotavljajo tudi našo zasebnost. vendar pa za vsako tako tehnologijo prihajajo tudi velika tveganja. Stare tehnologije, kot je gotovina, je seveda tudi pri tem sedaj priložnost pranja denarja, tudi za davčne prevare in glede na nedavna poročila. Dokazov o tem seveda še nimamo, vendar pa lahko bi šlo tudi za financiranje terorizma. težava je zato, ker eh, se to lahko hitro razširi in tukaj je potrebno s tem ustrezno upravljati. Bitcoin je bil spostavljen zato, da bi se razvijal samodejno. Vendar pa, ko so se pojavile tehnološke težave, ni bilo ravni nadzora, ki bi lahko omogočila posodobljanje programske opreme. Torej, to so vprašanja, ki bi lahko, ko bo to prišlo v širšo uporabo, postala pomembna. Prav tako zaščita potrošnikov, ker se razvijajo novi poslovni modeli in vprašanje je, ali bodo vsi lahko držali svoje obljube. Dan danes pa gre tudi za zelo veliko vprašanje nihanja vrednosti bitcoina in tudi to je pomembno za varstvo potrošnikov. Na dolgi rok pa mislim, da je pomembno, imeti distribuirano knjigo transakcij in to porabiti za področje izven plačil. Strokovnjak je izpostavil, da bi lahko to uporabili tudi na področju intelektualne lastnine ali elektronskih vozovnic za športne prireditve. Morda boste to poskusili prodati petkrat in potem seveda bo pet ljudi prišlo z isto mm, stopnico. In vprašanje je, kdo bo sploh lahko vstopil. S tem bi to lahko rešili. Mm, tudi kar se tiče nakupa digitalne glasbene zbirke, na primer. V določenih sistemih se dan danes sploh ne da nakupovati. Torej, to bi lahko uredili. Veliko implikacije za to, vendar pa, kar se tiče sedanjega razvoja je najpomembnejše področje kliringa in poravnav. V kontekstu tega želim omeniti, da nimamo sedaj potencijala samo za mm, javne verige aplikacije, temveč tudi za zasebne, ko lahko potem transakcije potekajo veliko bolj natančno so pa tudi zelo odporne in varne. Pričakujem, da bomo torej k malu to širše uporabili. Ne smemo zadušiti razvoja tega področja. Kažem mi, da moram končati. Vsekakor pa moramo paziti na razvoj dogodkov, to skrbno spremljati in potem se hitro odzvati, če bo potrebno in tudi odločno sprejeti zakonodajo, kjer bo to potrebno. Hvala lepa. Hvala lepa poročevalcu. Sedaj pa gospod Rosati v imenu LS, v imenu gospoda Matošela. Like uh, Hvala lepa. Se prevečujem, da moram nadomestiti gospoda Martošela, ki danes ne more biti z nami. Tako da bom kar prebral to, kar mi je pripravil. Najprej bi rad pozdravil poročilo. Na to pomembno temo, to je nov fenomen, ki se zelo hitro razvija. In mislim, da je poskus parlamenta, da ta fenomen bolje razumemo in si ogledamo možnosti sprejemanja zakonodaje na tem področju, da je to zelo dobra priložnost. Tudi na področju virtualnih valut. To je korak v pravo smer. Hvala lepa gospodu Jakobu von Weizsäckerju za pripravo osnutka poročila. Veselim se nadaljnega sodelovanja. Kar nekaj sestankov počacov sence je bilo organiziranih, zanimivi so bili in so zajemali pomembne vidike te teme. V tej začetni fazi razprav bi rad izpostavil nekaj točk. Prva točka. Tukaj gre za opredelitev. Kar se tiče pametne zakonodaje, kar se tiče zagotavljanja integritete, to je deseta točka, je vprašanje, kdo pravi, da bo ključna zakonodaja v skladu z dejavnostmi, ki se izvajajo. Druga točka, opredelitev v, v točki A poročila. To je torej ta opredelitev in zanima me, odkot ste dobili to definicijo. Potem številka 12 poročila. Mislim, da bi to lahko bilo problematično, kajti poročevalec priporoča revizijo zakonodaje EU o plačilih. Preden zahtevamo več zakonodaje, bi morda bilo pomembno videti, kaj že imamo in kako se to uporablja. Torej, da pregledamo obstoječo zakonodajo in preverimo, do kakšne mere izpolnjuje in je ko svojim nalogam. In kaj bi, zakaj bi potem imeli horizontalno projektno skupino. To je točka 13 in potem točka 14. To je tudi zelo težavno. Pomembna stvar bi bila, da imamo študijo ocene vpliva in izpostaviti pomen boljše zakonodaje. To izpostavlja vedno Timmermans. To so torej začetne reakcije k prvi obravnavi tega poročila v našem odboru Ekon. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa IKR, e Ashley Fox. Hvala lepa, predsednik. Naj se zahvalim gospodu von Weizsäckerju, da je poročevalec na to temo. Pozdravljam to uravnoteženo poročilo. Govorimo o ključnih vprašanjih, kar se tiče virtualnih valut in distribuirane knjige transakcij, prav tako pa tudi s priložnostmi, ki, se, eh, ki prihajajo s temi temami. S tem lahko zmanjšamo neželene transakcijske stroške, lahko diverzificiramo plačilne metode in izboljšamo gospodarski razvoj. Pa tako se strinjam z njim, da moramo paziti na omejene sposobnosti, ki jih imamo za nadzor nad temi tehnologijami in moramo ponuditi ustrezne varovalke. Virtualne valute so lahko pozitivne, vendar pa moramo zagotoviti, da jih teroristi in kriminalci ne bodo uporabljali za svoje cilje. Strinjam se s poročevalcem, da moramo imeti sorazmeren regulativni pristop. Ne želimo pripraviti preveč zakonodaje, jo zadušiti, tako da bi jo potem potisnili prek roba zakonitosti. Vse skupaj je šel po vojih in nisem prepričan, da bi sedaj imeli tak pristop, da bi tudi virtualne valute vključili v boj proti pranju denarja. Mislim, da moramo najprej nadzirati to področje, šele potem pa sprejemati zakonodajo, da bomo videli, kaj se dogaja. Prav tako si ne želim revizije zakonodaje o plačilih, kajti virtualne valute ne spadajo, to je opredelitev. Prav tako sem previden glede širanja obsega direktive o plačilu na virtualne valute. Ja, ima virtualne valute velik potencial za potrošnike. In biti moramo previdni, kot so zakonodajalci, da ne bomo želeli pripravljati zakonodaje na prvo žogo za vsako temo. Torej, raje bi počakal in videl, kaj se bo zgodilo in priporočam to tudi poročevalcu. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa Alde, prosim. Gospod Ježek. Jasno je, da je svet virtualnih valut težko razumljiv. So zakonodajalca se soočata z izbiro, da bosta predlagala krovne ukrepe za to, da bi virtualne valute bile v tem okviru, ali pa bi samo počakali, kaj se bo zgodilo, kako se bodo razvijali, razvijale in tudi tehnologija, ki je s tem povezana. Ta teden smo slišali, da Rusija razmišlja o zakonodaji, ki bi uporabo virtualnih valut, kot je Bitcoin, naredila za nezakonito. Država članice so sprejele drugačen pristop. Nekatere imajo določbe za boj proti pranju denarja, mnogo pa jih Bitcoina ne obravnava kot valuto ali pa to obravnava kot finančni instrument, ki se ne regulira. Jasno pa je, in to je spostavljeno v poročilu, da imamo tako potencijal kot tudi tveganja, ki so povezana z razvojem in uporabo virtualnih valut. Res je, to je vprašanje, o katerem morajo so zakonodajalci in regulatori skrbno in podrobno govoriti in to nadzirati. Enotni pristop po Evropski uniji do bitcoina bi bil zaželen. Vseeno pa sem mnenja, da mora vsakršna zakonodaja biti predlagana s polnim razumevanjem posledic, ki jih prinaša. Želimo spregovoriti o tveganjih, ne želimo pa zadošiti inovacij tem kontekstu. Pozdravljam predlog komisije, da vključimo platformo za Bitcoin v boj proti pranju denarja. Uporaba virtualnih valut se lahko izkoristi tudi za financiranje turizma ali to lahko izkoristi organizirani kriminal. Trenutno ni prav veliko dokazov za potencijalne zlorabe, vendar pa lahko se to zgodi. Načeloma tudi pozdravljam spostavitev projektne skupine za nadzor teh tehnologij. In eh, seveda bomo potem preverili, kaj je potrebno storiti na tem področju, tako da bi Evropska unija lahko pomagala, raje kot omejevala, razvoj aplikacij, ki bi potem omogočale bolj učinkovito rabo in bile prednost za potrošnike. V nadzorni fazi pa moramo upoštevati tudi načele varovanja potrošnikov. Veselim se že nadaljnih razprav. To je torej začetna faza. In eh, kmalo bomo vložili tudi predloge sprememb. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa u imenu Gue Viegas. Ora, bom dia. Nós estamos a falar do... Hvala lepa. Dobro jutro. Govorimo o novi resničnosti, o zapleteni resničnosti, ki jo je potrebno še stabilizirati. Zelo veliko virtualnih valut smo že imeli, pa so izginile, druge se sedaj utrjujejo, kakorkoli že govorimo o fenomenu, ki ekonomsko še ni osvetljen. Če si ogledamo številke in strokovno literaturo, potem ugotavljamo, da virtualne valute predstavljajo majhen delež. Vendar pa vseeno si že lahko predstavljamo, kakšne težave bi lahko to prineslo sabo v prihodnosti. Naprimer, tukaj mislim na zapletenost tega sistema. Eh, mislim tudi na tveganja teh valut zaradi te zapletenosti bomo imeli skupine, ki bodo želele nadzirati ta sistem. O tem je potrebno govoriti. Potem pa vemo tudi, da se zakonitost teh fenomenov tudi izpostavlja, ker lahko to izkorišča tudi kriminal. Silk Road je zelo znan in seveda dvomimo, ali virtualne valute dejansko lahko delujejo in izvajo ključne funkcije, ki jih valuta mora kot enota za menjavo in enota za rezerve. Dostop je otežen če se bodo te valute razširile tudi eh, na širšo javnost, potem bomo imeli tudi mikroplačila in potrebno se je ogledati tudi nihanja vrednosti bitcoina, pa tudi drugih valut, kajti tudi razmerje, menjalniško razmerje med bitcoinom in drugimi valutami je pomembno. Tukaj spoh ni še pravih povezav. Če je valuta sredstvo za menjavo, potem je to potrebno zahtevati tudi od teh valut in tudi od bitcoina. Potrebno je sprejemati zakonodajo na tem področju, je pa to zapleteno, vedno bolj zapleteno je. E, ta valuta je še prav posebno libertarna, če smem temu tako reči. In sicer v nasprotju s potrebo države, ki to nadzira. Tukaj tega ne potrebujemo za spodbujanje zaupanja v to eh, valuto. Če bomo tukaj sprejemali zakonodajo, če bomo govorili o potrošniških vprašanjih, potem je lahko to dober namen. Lahko pa je to tudi napačno sporočilo, kajti s tem bi morda jamčili pravice, ki pa jih potem v sistemu ne bi mogli ustrezno uveljaviti. kar se tiče davčnih vprašanj, kar se tiče nezakonitih dejavnosti, pa mislim, da je jasno, da je potrebno izvajati tudi ustrezni nadzor, zato da se ustrezno lotimo teh vprašanj. Z veliko pozornosti bomo spremljali to razpravo. To smo počeli že do sedaj, to bomo spremljali in prispevali bomo k razpravi. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu zelenih. Kato. Hvala lepa. Moram reči, da sem uživala na sestankih strokovnjaki, ki jih je organiziral poročevalec. Veliko smo se naučili o distribuirani knjigi eh, transakcij. Zelo dobro je bilo imeti to izkušnjo. Hvala lepa za to zeleni pozdravljajo jasno opredelitev tehnologije, ki je tukaj omenjena in lahko prinaša veliko pozitivnih učinkov. Vendar pa seveda prednostne naloge so pomembne, ne smemo se omejiti samo na upis tega, kar že imamo in na potencial, ki ga imamo in poziv k prijetni skupini. Predstavljamo namreč državljane Evrope in tukaj gre za pristop od skoraj odpada na vzgor. In komisija mora pripraviti vsaj predlog zakonodaje ali vsaj približno predstaviti, kakšna zakonodaja uh, lahko pričakujemo. Tukaj je pomenilo tudi vprašanje elektronskih denarnic. To ima lahko prednosti, še prav posebno za veliko državljanov, ki nimajo dostopa do konvencionalnih bančnih storitev. Prav tako pozdravljamo razliko, ki izboljšuje vprašanje zasebnosti in anonimnosti. Veliko je zanimivih idej, kar se tiče distribuirane knjige transakcij, še prav posebno, kar se tiče transakcij eh, z javnimi agencijami. Želimo pa seveda olajšati transakcije tudi za posameznike. Manj nas pa skrbijo stroški finančnih posrednikov, ki so omenjeni v petem odstavku. Mislimo, da so splošni stroški preniski. Strinjam se s kolegom Foxom, to se sicer ne zgodi pogosto, vendar pa strinjamo se, da zakonodaja ne sme zadošiti naložb na področju virtualnih valut. In tehnologija, ki je povezana s tem, lahko ima prednost za širšo publiko in tukaj moramo biti previdni. Zeleni si želijo lokalnih valut, ki so lahko tudi virtualne, predstavljajo pa potem sredstvo zamenjava, ki je omejeno, samo za posebne transakcije. Ne želimo si zakonodaje, ki bi zadošila to. Veselim se nadaljnih razprav, zahvaljujem se poročevalcu za dobro poročilo in odlično sodelovanje. Hvala lepa, Kapel ENF. Hvala lepa, predsednik. Tudi sama bi se rada zahvalila poročevalcu za profesionalni način dela in za veliko sestankov, ki smo jih imeli strokovnjaki. Razprave so bile resnično dobre in veliko smo se naučili. Kaj se tiče tega področja, bila pa je to tudi. Bil pa je to tudi uvod v tehnologijo. Veliko je, valut Bitcoin je največja, tržni delež na 90 odstotkov, 5 milijard evrov je vrednost in to je v poročilu zapisano in seveda je ta distribuirana knjiga transakcij pomembna tehnologija, ne samo za razvoj virtualnih valut, temveč tudi širše. Govorili smo že v finteku zelo pomembnem področju. Tukaj gre za poravnave in clearing, naprimer, in tudi prek plačil, kar se tiče dokazovanja identitete in intelektualne snine ali eh, nakup eh, vozovnic in stopnic. Tudi ESMA je pripravila analizo januarja letos in sklenili so, da so posledice distribuirane knjige transakcij zelo velike za finančni sektor. Že zdaj imamo 12 skladov, ki na podlagi te tehnologije se ukvarjajo z virtualnimi valutami. Dve, dva od teh v Evropi. Imamo kar nekaj platform in to bo spremenilo pravila igre, saj bo to pomenilo še prav posebno velik pliv za trg vrednostnih papirjev. Se bo pa to seveda zelo spreminjalo, glede na možnost uporabe distribuirane knjige transakcij. In potem naslednja točka, o tem je poročvalec tudi govoril, o tveganih virtualne valute in novih tehnologij, ekonomski razvoj in izboljšanje blagostanja je pomembno. To lahko seveda samo izpostavim tudi sama. Transakcijski stroški se bodo znižali, en odstotek notranjih, pri notranjih plačilih in še večje, večji prihranki pri čezmejnih. In to je pomembno. Poleg tega pa bo tehnologija vodila do razvoja boljših tehnoloških sistemov in mikroplačil. In to je velikanski potencial, kar se tiče poravnav in kliringa, kot sem že dejala, na področju finančnih storitev. Seveda pa ne smemo spregledati negativnih stvari. Pranje denarja, terorizem, prevare, taja davkov zaradi anonimnosti, ker se tu to laže zagotovi. In potem pomankanje prožnega in zanesljivega zakonodajnega okvira za te nove tehnologije pogrešam pa poročilo tole. Nevarnost eh, kibernetskega kriminala, ki se veča, vedno um, več je teh nevarnosti sedaj s temi virtualnimi valutami in tehnologijami, že to stane do 400 milijard evrov na leto. Tega potencijala ne smemo pocenevati. In potem boljša pametna zakonodaja, zadnja točka. Sedaj, tukaj potrebujemo ustrezen nadzor za to tehnologijo, ki se zelo hitro razvija in imamo malo komercialnih in tehnoloških podatkov na to temo. Zato moramo biti previdni. Ne smemo uvajati nove zakonodaje, dokler ne vemo, kako se bo tehnologija razvijala. Zakonodajo lahko pripravimo samo na podlagi tehnologije, to je prvič. Drugič, horizontalna projektna skupina. Pri komisiji tu sem skeptična. Na trgu lahko to storimo, tukaj vidim podjetja univerze, ki bi to lahko storile, ki se vedno bolj ukvarjajo s tehnološkim razvojem. Ti bi naj imeli projektno skupino in ta bi naj potem vse akterje na trgu eh, tudi spremljala in jim svetovala. Mi bomo pa tudi podali predloge sprememb. Thank you. Hvala lepa. Sedaj pa catch the eye, Nina Gill. Um, thank you, chair. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa poročevalcu za pripravo poročila. Veliko kolegov je izpostavilo, da je potrebno spostaviti pravo ravnovesje pri pripravljanju zakonodaje in zagotavljanju tega, da ne bomo zadušili naložb in inovacij v poročilu je to izpostavljeno, izpostavljen sorazmerni zakonodajni pristop, kar ne bo zadošilo inovacij. To pozdravljam. Pomembna stvar pa je, da ugotovimo, kako se finančni sektor spreminja. 12 milijard naložb, ki je bilo ustvarjenih na področju novih finančnih tehnologij in kako se spreminja spremlja z Apple Payom tudi način plačil. Mislim, da je potrebno zagotoviti, da zakonodaja ne bo torej prvič zadušila inovacij, drugič pa tudi ne želimo te tehnologije pregnati iz EU. Pomembno je, da bi imeli projektno skupino strokovnjaki in drugimi akteri, da se to zgodi preko slej, boljše preko slej, kajti veliko inovacij je bilo v zadnjih letih. Te pa se tudi zelo dramatično hitro spreminjajo, tako da mislim, da je to potrebno urediti in vzpostaviti takoj. Najlepša hvala. Še komisija. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ni namen Evropske komisije, da bi preko merlo urejala področje virtualnih valut. Bomo prav gotovo sprejeli nekatere zakonodajne zakonodajne ukrepe, ki so povezane z anonimnostjo virtualnih valut. In to je povezano tudi z bojem proti terorizmu, o čemer smo govorili na začetku leta. Nekatere ciljne ukrepe naj bi torej imeli za boje proti pranju denarja, denarja, s tem bi zmanjševali tveganje povezano z anonimnostjo valut in tako bi platforme za izmenjavo virtualnih valut vključili v področje uporabe ne bomo vključili le ponudnikov denarnic, virtualnih valut, ampak tudi druge. O tem torej trenutno razmišljamo, ko gre za zakonodajo, ki bi jo predlagala Evropska komisija v povezavi z virtualnimi valutami. Evropski pašni organ je 2014 objavil tudi opozorilo glede nestarovitnosti virtualnih valut to upozorilo še velja in pomembno je to upoštevati tudi zaradi varstva potrošnikov. Glavna virtualna valuta, na to bi vam želel upomniti, predstavlja predvsej majhen tržni segment. Morda nekoliko večji kot del trga Združenega kraljestva. tveganja so torej omejena. Mislim pa, da ni dobro oblikovati zakonodaje za zgolj nekatere ciljno usmerjene ukrepe. Potem pa še distribuirana knjiga transakcij, ta tehnologija, ki je relativno nova in je v samem ozadju virtualnih valut. Virtualne valute poznamo vsaj zadnja tri leta, del te pa se je pojavil v zadnjem letu. Bank of England razmišlja o tem, ali bi lahko uporabljali to kot strukturirano orodje, bolj učinkovito orodje kot to, kar uporabljamo danes. To bi lahko uporabljali tudi za vrednostne papirje. Pravi čas razmišljamo o tem. Morda bo Evropska komisija res oblikovala posebno skupino za obravnavo tega vprašanja. DGFISMA in DGConnect trenutno razmišljata o oblikovanju posebne skupine za digitalne inovacije na področju finančnih storitev v kontekstu naše zelene knjige glede malo prodajnih finančnih storitev in plačila. DLT, torej distribuirana knjiga transakcij, bi bila torej lahko vključena v delo te posebne delovne skupine. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala. Zdaj pa še poročevalec Jakob Fon. Vajcakra. Um, Najprej mislim, da je današnja razprava pokazala, da se bomo v naši delovni skupini še naprej pogovarjali o tej temi. Ta razprava bo gotovo zelo zanimiva, veselim se tudi predlogov sprememb in sem predvsej optimističen glede tega, da bomo našli dober kompromis. Dve kratke vsebinske pripombe imam glede vprašanj, o katerih je govoril Darius Rozati. Popolnoma transparentni smo glede opredelitve, tukaj se opiramo na poročilo IMF. Tako da ne zahtevamo nekakšnega avtorstva, kjer to ni na mestu. Drugič, uredba bi že lahko veljala za uporabo distribuirane knjige transakcij. Želel bi se sklicovati na poročilo ESME, ki poudarja, da na področju kliringov in poravnav ter hrambe premoženja prav gotovo lahko bo veljala ta zakonodaja. Še nekaj zaključnih besed, želel bi se osredotočiti na to dvojno iskanje ravnovesja iščemo ravnovesje glede tega, kaj naj urejamo glede na priložnosti in tveganja. Še bolj pomembno in zanimivo, o čemer so govorili številni kolegi, pa je to, kdaj je treba urejati. To je bistvenega pomena. In zato sem v osnutku vključil tudi predlog posebne skupine. Več, ko bomo vedeli kot regulatori o teh spremembah, dlje si bomo lahko privoščili čakati. Ne gre za to, da bi zgradili zdaj nekakšno birokratsko pošast, česar se nekateri kolegi gotovo bojijo, ampak je zamisel, da vlagamo v našo zmožnost, da v dobri veri počakamo nekoliko dlje, preden začnemo z regulacijo. To bo imelo določene prednosti, številne priložnosti se bodo pokazali, če bomo lahko počakali še nekoliko dlje, tako da bomo bolje urejali, ne smemo se zaletavati z glavo v zid. In to, po mojem mnenju, pomeni, da smo dobro informirani, da smo v toslem stiku s tem, kar se dogaja in če se pojavi ta potreba, lahko tudi odločno ukrepamo. In to je zamisel te posebne delovne skupine. Posebna delovna skupina se ne bo ukvarjala le s tem, da zapravljamo veliko denarja davkoplačevalcev. Ne, nekaj kupujemo za veno, In sicer to, da se lahko odločimo, kdaj urejati na boljši in na bolj informiran način. In prav gotovo lahko pridobimo nekaj očekovitosti tudi zaradi pravočasnega urejanja in oblikovanja zakonodaje. To bi upravičevalo tudi izdatke za takšno delovno skupino. To sem želel podariti nekoliko bolj jasno. In na koncu lahko ponovim, da se veselim vaših predlogov spremem. Thank you very much. Uh, the timetable is the following. Najlepša hvala. Čas za vlogo predlogov sprememb 22. marec ob 12. potem obravnava 19. aprila, 25. 26. aprila glasovanje na ekonu, plenarno zasedanje 2. maja. Dobro, Nadaljujemo s četrto točko na dnevnem redu, obvezna avtomatična izveljava podatkov na področju obdavčevanja. To je eden od dveh zakonodajnih predlogov iz svežnja boja proti davčnemu izogibanju, kar je sprejela Evropska komisija na koncu januarja. Preden predam besedo poročevalcu, bi želel povedati, da da se mi zdi obžalovanja vredno dejstvo, da je Evropski svet že sprejel politični dogovor in sicer predala smo sprejeli stališče Evropskega parlamenta. S tem se časovnica ne spremeni. V vsakem primeru je mnenje Evropskega parlamenta pomembno, se nam pa zdi to vsega, določen spregled vloge Evropskega parlamenta, še posebej v zakonodajnem postopku, kjer mora Evropski parlament odigrati tudi pomembno vlogo. Zdaj pa predajam besedo poročevalcu Darisu Rozatiju. Najlepša hvala, gospod poročevalec. Kot ste povedali, je direktiva, ki jo predlaga Evropska komisija, direktiva, ki dopolnjuje direktivo o upravnem sodelovanju med davčnimi organi držav članic. In gre za svežen za boj proti davčnemu izogibanju in utaji, kar je predlagala Evropska komisija na začetku letošnjega leta. Prav tako si pravilno povedal, da je obžalovanja vredno, da je Svet že sprejel politično odločitev glede tega vprašanja ne da bi dal Evropskom parlamentu možnost, da poda svoje stališče. Ta direktiva se sprejema z odločitvijo Evropskega sveta. Evropski parlament ima le posvetovalno vlogo, vendar bi upravili postopek, da svet počaka na mnenje Evropskega sveta. Evropskega parlamenta. Želel bi obvestiti člana tega odbora, da sem glede tega obvestil tudi gospoda Dejselbloma, ki je predsednik Evroskupine in ne le Evroskupine, ampak je pravzaprav tudi predsednik sveta v tem semestru. V dopisu sem izrazil našo zaskrbljenost in nezadovoljstvo zaradi te odločitve. Zdaj pa nekaj o vsebini. Namen direktive je okrepiti sodelovanje med davčnimi organi ter izboljšati transparentnost na področju obdavčanja in sicer z neposrednim izvajanjem priporočil iz poročila PEPS, ki ga je pripravil OECD. Gre za dokument, ki ga je naročila skupina 20 držav G20 in v tem poročilu so navedena priporočila oziroma standardi za izboljšanje sodelovanja med davčnimi organi. S tem naj bi omejili tudi obseg agresivnega davčnega načrtovanja in davčnega izogibanja ko gre za dogovarjanje med posameznimi državami članicami. Izhodišče za predlog tega besedila je, da davčni organi potrebujejo relevantne informacije glede dela skupin multinacionalk in brez dostopa do teh informacij bi bilo težko omejiti in zmanjšati obseg škodljivega, agresivnega davčnega načrtovanja. Osnutek direktive torej zahteva od skupin multinacionalk, da vsako leto vsakemu davčnemu pristojnemu organu, na področju katerega delujejo, informacije glede določenega sklopa gospodarskih spremenljivk. Gre za skupen dohodek, iz dobičkov prodaje, potem tudi obseg plačanih davkov, opredmetena sredstva oziroma premoženje, podatke glede zaposlenih in tako dalje. Direktiva nareka obveznost posredovanja teh informacij med državami članicami. Gre pa tudi za avtomatično izmenjavo. Države članice torej morajo posredovati te informacije v vnaprej določenem časovnem roku. To pomeni ta avtomatična izmenjava. Prav tako se mora vse skupaj izvesti v okviru standardiziranega formata. Ta obveznost je vezana na največje podjetja z letnim prometom, ki presega 750 milijonov evrov. In to se morda zdi kot visok prag, vendar kljub temu glede na ocene Evropske komisije, bi ta prag zajemal približno 90 odstotkov vseh čezmejnih izmenjav med multinacionalkami. S tem bi torej zajeli levi delež potencialnih škodljivih davčnih praks. Pa še nekaj. Direktiva zagotavlja, da se zmanjša tudi upravno breme za podjetja prvič zaradi tega, ker se je treba navezovati na priporočila BEPS OECD, kar pomeni, da se uporabi isti standard ne le za države članice EU, ampak tudi za druge države članice OECD. S tem se seveda zmanjša upravno breme, kot sem že povedal, gre za harmonizacijo zahtev v smislu pretoka informacij ter samega formata oziroma obrazca za posredovanje teh informacij. Evropska komisija je torej skušala čim bolj oklestiti to upravno breme drugič. Prav tako naj bi spoštovali pri tem načelo subsidijarnosti. Jasno je, da gre za vprašanje, ki ga ni mogoče rešiti na ravni posamezne države članice. Brez širokega mednarodnega sodelovanja znotraj skupin držav članic, zmanjševanje škodljivih davčnih praks ne more biti učinkovito. Kot poročevalec splošno gledano podpiram predlog komisije, poleg tega pa bi predlagal še dve manjši spremembi k temu osnotku. Prva sprememba bi povdarila, da je treba Evropsko komisijo vključiti v ta proces, tako da postane del avtomatične izmenjave podatkov, ko gre za poročanje po posameznih državah članicah. Multinacionalke, ki imajo sedež v različnih državah članicah, bi torej imele obveznosti, da posredujejo podatke tudi o delovanju hčerinskih ali povezanih podjetij, podjetij povezanih v smislu kapitalskega lastništva, za vse države članice, torej po posameznih držav članicah. Poleg tega mislim, da bi morala Evropska komisija sodelovati v tem procesu, razširiti bi bilo treba to obveznost tudi na komisijo. Kaj je razlog za to? Evropska komisija naj bi bila organ, ki bo odgovoren za spremljanje in preverjanje izvrševanja te direktive. Zato mislim, da bi bilo dobro, da bi imeli na voljo vse informacije tudi strani Evropske komisije, zato da bi lahko navskrižno preverjati, kako poteka ta avtomatična izmenjava informacij še drugi predlog, ki smo ga podarili v poročilu, pa je to, da bi morala Evropska komisija poročati svetu in Evropskem parlamentu po enem letu izvajanja te direktive in sicer poročati o rezultatih in učinkovitosti sprejetih ukrepov. Prosili bi torej Evropsko komisijo, da pripravi poročilo o učinkovitosti poročanja po posameznih državah, v kolikšnih merah se s tem dosega tudi naša pričakovanja glede manjšanja obsega škodljivih davčnih praks. To je moj uvod, spoštovani. Najlepša hvala poročevalcu v imenu skupine SD. Gospod Morao. you want to take the floor, Eliza? Yes, thank you. Eliza, bi si želeli besedo? Da, čisto na kratko. Lepo pozdravljam stališče poročevalca, to, kar je povedal. Pridržujem se vaši zaskrbljenosti, tudi vašim pripombam glede odnosa Evropskega sveta do Evropskega parlamenta, glede na to, da je Evropski parlament glavni akter pri spodbujanju transparentnosti, prevzemanju odgovornosti in uporabi novega političnega okvira pri vprašanjih neposrednega obdavčevanja. Mislim, da bi bilo zelo pomembno to pobudo dopolniti z vsem ostalim, kar počnemo na področju obdavčenja, ne le v odboru takse, ampak tudi pri oblikovanju drugih zakonodajnih aktov, ki naj bi jih obravnavali v odboru ekona. Ti odražajo tudi politične pritiske, ki izhajajo iz takse 1. Upoštevati pa moram tudi postopke, ki izhajajo iz takse 2. Pozivam torej k doslednemu pristopu tega odbora pri obravnavi celotnega procesa na Evropskem parlamentu. Specifično glede tega vprašanja pozdravljam enega od predlogov poročevalca in sicer, da se Evropsko komisijo veliko bolj vključi v ta proces. Drugič, mislim, da je pomembno spremljati poročanje po posameznih državah članicah za multinacionalke. Včeraj smo poslušali tudi nekatere relevantne aktere na trgu v odboru TAX2 in bistvenega pomena je to, da se poročanje po posameznih državah članicah tudi objavi, je na voljo tudi javnosti, še posebej, ko gre za nekatere temeljne struje poslovanja, zato da bodo tudi same multinacionalke dobile uvid v transparentnost tega postopka, obenem pa tudi davčni organi in državljani. Ta proces je torej zgolj izhodišče, to lepo pozdravljam, vendar pa moramo to dopolniti v prihodnosti tudi s številnimi ukrepi in spremembami, ki jih je Evropski parlament že odobril s čimer bomo oblikovali tudi nov politični načrt, novo filozofijo, novo prakso na področju neposrednega obdavčevanja. Tukaj gre za kombinacijo bolj poglobljene integracije in istočasnega spoštovanja pravila področja neposrednega obdavčanja. To je zelo pomembno politično vprašanje, ulogo Evropskega parlamenta bi bilo treba bolj spoštovati in uveljavljati. Kot parlament pa smo bili popolnoma jasni tudi glede nekaterih konvergenčnih sporočil in upoštevanja skladnosti z različnimi zakonodajnimi akti. In tudi zato je pomembna pomembno stališče predsedujočega Pirko EKR. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se pročevalcu za dobro opravljeno delo, še posebej za predloge spremembe. Evropska komisija se je želela zagotoviti določeno ravnovesje pri poročanju v posameznih državah in to odraža tudi predlog sprememba. Mislim, da ne more Evropska komisija prevzeti vseh odgovornosti za izmenjavo informacij, tukaj nekatere pristojnosti pripadajo tudi državam članicam. Po mojem mnenju bi bilo letno poročanje Evropske komisije dovolj. Evropska unija pa mora spremljati delo, ki se izvaja tudi v OECD na področju obdavčanja. Še posebej to velja za časovnico, znotraj katere morajo države članice izvajati določbe iz priporočil BEPS, pa tudi same programe. To zadeva tudi poročanje po državah članicah. Osebno podpiram to, da se posamezno poročanje po držav članicah na področju obdavčanja tudi objavi, je dostopno javnosti. S tem bi se lahko izognili tudi eroziji davčne osnove in prenosu dohodkov. Obžalovanje vredno je to, da Evropski svet ne upošteva dovolj vloge Evropskega parlamenta in moramo najti tudi rešitev na to težavo, za to težavo. Hvala. Najlepša hvala v imenu Alde Korafana Neumann Heusen. Najlepša hvala, gospod predsednik, prav tako bi čestitala najprej poročevalcu, gospodu Rosatiju. Mislim, da je opravil odlično delo, pa tudi zelo hitro je opravil to delo. Pred nami so že rezultati. Kljub temu, da sem nizozemka, podpiram dopis, ki ste ga naslovili na gospoda Dijsselbloma. Seveda smo vedno navdušeni, ko Evropski svet dela hitro, vendar pa mislim, da bi morali spoštovati postopek, ki vključuje tudi Evropski parlament. Zato sem podprla ta dopis. Še enkrat moram povedati, da je gospod Rozati zelo hitro opravil svoje delo, zato ni bilo nobenega razloga za to, da bi Evropski svet počakal na naše mnenje. Naša skupina v celoti podpira poročilo o BEPS-u in vsa priporočila, ki so vsebovala v tem poročilu. Kot je povedal gospod Rosati, je pri tej direktivi najpomembno to, da gre za obvezno in avtomatično izmenjavo informacij. To v celoti podpiramo. In upam, da se bodo določbe začele zelo kmalo tudi izvajati. Poleg tega menim, da je dobra zamisel da o tem poroča tudi Evropska komisija. To bo dobro ne le za učinkovitost delovanja tega sistema. Strinjamo se, da je treba oklestiti administrativno breme. Moramo povedati, kako bo to delovalo v praksi. Zanima pa me tudi sama učinkovitost tega dela. Zdaj, ko bo ta izvedjava postala avtomatična in obvezna, nas zanima, kakšni bodo rezultati. Slišali smo številne očitke držav članic in sicer, da informacije imajo na voljo, vendar jih ni nihče prosil za njih. Bilo bi torej zanimivo, če bi Evropska komisija poročala o tem, kakšni bodo rezultati tega novega sistema avtomatične izmenjave. V celoti podpiram poročilo gospoda Rosatija. Hvala. Najlepša hvala gospod Vegas Gue. Ora, nós estamos a falar de... Najlepša hvala. Gospod predsednik, govorimo o obvezni avtomatični izmenjavi podatkov. To ni nič novega. Direktiva o depozitnih stopnjah iz leta 2003 je že govorila o tem. Že od leta 1998 smo imeli objavljene prve smernice glede izmenjave informacij med državami članicami. Tukaj ne gre za nekaj čisto novega. Pomembno pa je to, da razmišljamo o tem, zakaj je to, kar smo imeli že toliko časa, tega, kar smo imeli že toliko časa, ni nihče uporabljal. Za zaprtimi vrati je 28 držav članic dejalo, da niso izmenjavali nekakršnih davčnih informacij. V tem smislu se mi zdi, da je ta svežen zelo koristen, da gre v pravo smer. Naša politična skupina pa verjame, da bi morali biti še bolj ambiciozni. Številni kolegi so povedali, da bi morali te informacije biti na voljo javnosti. Javno mnenje je zelo pomembno in je tudi pomembno gonilo reform na področju boja proti davčni utaji in davčni goljofiji. In zato menimo, da bi morali izvajati poročilo po posameznih državah članicah tudi glede delovanja multinacionalk. Trenutno so številne multinacionalke izpuščene iz področja uporabe, zato mislim, da moramo to razširiti na več podjetij. pa še nekaj. Mislimo, da je to pozitiven korak v pravo smer, vendar bomo morali še naprej izvajati pritisk za to, da bo tokrat dejansko prišlo do izvrševanja, ne pa da bo to spodletelo, tako kot v preteklosti. Najlepša hvala gospodu Rosatijevu za upravljeno delo pri tem doseju in za vse sodelovanje. Zahvaljujem se za to, kar ste povedali. Sredem se s tem, kar je povedal tudi Kora. Dobro je, da smo podali tudi javno stališče glede tega, kako je postopal Evropski svet glede tega postopka. Zelo pomembno je, da se spoštuje naše stališče in da sodelovanje dobro poteka. Zato sem hvaležna poročevalcu za ta dopis. Glede tega, kar bi si želeli imeti v končnem stališču Evropskega parlamenta, imamo dva pomisleka. Najprej glede področja uporabe direktive in opredelitve velikih podjetij, potem glede sankcij in na zadnje glede komercialne zaupnosti. Glede področja uporabe bi lahko dobili verjetno kaj podpore strani skupine SD, mislim pa, da bi morali upoštevati opredelitev direktive o računovodstvu, ki upošteva že nižji prag velikosti podjetij. Mislim, da zaenkrat področje uporabe ni dovolj široko zastavljeno. Zelo pravidni moramo biti tudi glede tega, kaj MSP-je so v kontekstu te zakonodaje. Števila majhna podjetja v naših skupnostih se soočajo z nepravično davčno konkurenco. Glede sankcij nas skrbi, da Evropska komisija ne predvideva ustreznih izvršilnih ukrepov ali pa načinov sankcioniranja, kaj se zgodi, če države članice ne posredujejo informacij ali si ne izmenjavajo potrebnih informacij. Verjetno bomo predlagali nekakšno obliko blokiranja davkov v tistih državah, kjer se to ne spoštuje, To je podobno temu postopku v Združenih državah. Torej, treba je dokazati najprej, da se bo dohodek obdavčil v celi državi, sicer se tega ne more izvesti. Prav tako tega ne moramo izkoristiti kot nekakšen izgovor za boj proti davčni utaji. Informacije po posameznih državah članicah seveda ne morejo eh, vsebovati nobenih poslovnih skrivnosti, zato podjetja nimajo več izgovora, da tega ne morejo posredovati. Prav tako bomo imeli nekaj predlogov sprejem glede sekundarnega poročanja, glede subjektov v sestavi skupine multinacionalk. Poročanje po posameznih državah članicah je. Uh, seveda zelo dobra stvar, vendar pa se ne bi želeli transparentnosti za celotno, za celoten postopek poročanja. Zdaj pa še catch the eye. Ne, najprej še gospa Kapel. Hvala lepa, tudi jaz pozdravljam pobudo poročevalca, da se pošlje dopis gospodu Dajsel Blumu. Tudi meni se ne zdi prav, da svet tu zahteva v bistvu od nas, da se pripravi neko mnenje, neko poročilo, v bistvu pa je sprejeta že odločitev v svetu. To poročilo se mi zdi zelo uravnotežno in obvezno za avtomatične izmenjave eh, podatkov na področju odločitve je tudi v mm, skladu z poročili pa posamezne države, kar zdaj sodelovanje na področju izmenjave davkov obdavčitvi mentalnih podjetij na ozemlju EU. To bo pomagalo državam članicam pri transparentnem izvajanju predpisov in da se tudi izogibamo modelom izogibanja davkom. Gre torej za pomemben element eh, svežna, zakonodajnega svežna komisije za preprečevanje izogibanja davkom in eh, to je tudi pomembno poleg direktive o preprečevanju izogibanja davkom. To je tudi pomembno z vedika pobude OECD BEPS in države članice so se k tej pobudi tudi že zavezale. Paket eh, oziroma svežen ukrepov je, kot rečeno, že tudi v izvajanju. Glede tega poročila, zdi se mi, da je prak 750 milijonov evrov skupnih eh, konsolidiranih prihodkov podjetja mm, primerno, tudi v smislu subsidijarnosti in na, na, mm, načela obdočitve, se mi zdi, da je pomembno, da je pristojno, pristojni davčni urad sedeža matičnega podjetja. Prav tako je pomembno, da se upošteva vse elemente že plačenih eh, davkov, odtegljave in tako naprej. Kar zadeva 12 mesecev, mislim, da je to predolgo obdobje. Menim, da podjetja, ki so tako velika, lahko poročanje po državah zagotovijo v bistveno krajšem obdobju in zato predlagam, da se to uveljavi sočasno z oddajo letnega poročila in predstavitvijo bilance, torej konec prvega četrtletja. Akcijski načrt OECD se mi zdi pozitivni sklic tu, kar zadeva objavo, tudi podpiram predlog, da se predn se vključamo za objavo teh poročil po državah opravi tudi oceno stroškov. E, mislim, da bi morali to oceno učinkov tudi natančno eh, pregledati. Ta naj bi bila pripravljena aprila, kajti pomembno je, da bodo stroški omejeni sicer. Ne bomo dosegli svojega cilja. Še ena zadeva, ki jo je poročevalec vključil, ki pa je ne podpiram, je eh, samodejno vključevanje komisije v pripravo poročil po državah, namreč da naj bi ta poročila podjetja posredovala ne le davčnim uradom, ampak tudi komisiji, ki bi potem na tej podlagi pripravila poročilo. To se mi zdi pretirano. Eh, ne vidim dodane vrednosti takšnega ukrepa. Zdi se mi pomembno, da komisija nasplošno poroča o ukrepih, ki se izvajajo, eh, torej o boju proti izogibanju davkom in s tem v zvezi se lahko tudi predstaviti posamezne primere po posameznih državah, mislim pa, da nima smisla, da je komisija avtomatično vključena kot naslovnik poročil po posameznih državah. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Morel. Hvala lepa, gospod predsedujoči, se eh, opravičujem, imel sem težave s prihodom sem danes, ampak vendarle pomembno je. Eh, povedati, da je to zelo pomeno poročilo za nas socialdemokrate, kot tudi za vse parlamentarce. Hvala gospodu Rosati za to besedilo, to bo omogočilo tudi službam eh, eh, direkcije za konkurenčnost, da prejme vse podatke po posameznih državah. Tudi kar zdaj vas svet, mislim, da je pomembno, da smo zapisali to, kar smo. Skupaj imamo zdaj besedilo, ki smo jo pripravili poročevalci, poročevalci v senci, kajti predvsem nas je skrbelo, da bi se ponavljali scenarij iz preteklosti. Dejstvo je, da države članice še niso dosegli dokončnega dogovora, ampak so že sprejeli tehnični dogovor, ne da bi počakali na mnenje parlamenta in to vse, kar je nekaj, o čemer je treba spregovoriti. Torej, besedilo oziroma predlog eh, Pera Moskoviča je seveda eh, dobra osnova, to je že bilo povedano, to predstavlja tudi jasno ilustracijo dinamike, ki se je tu sprožila, ki smo mi sprožili v Evropskem parlamentu, konec koncev pa gre tudi za mobilizacijo civilne družbe. Tako da stvari gredo kar v pravo smer in eh, mislim, da je tu kar nekaj možnih izboljšav. Naj omenim dvoje. Najprej, Evropski parlament eh, se je zauzel za poročanje po posameznih državah in eh, pri direktivi pravice, o pravicah delničarjev smo zahtevali, da je to javno. To zdaj ni namen, da razpravljamo o tem, kaj ti gre zgolj za vzpostavitev administrativnega sodelovanja, ampak mislim, da je pomembno, da se spomni vse nas, da potrebujemo besedilo, ki bo dosledno in zakonodajo, ki ne bo kontradiktorna. No in še posebej bi se rad vrnil k naslednjemu vprašanju, kajti to je nekaj, kar je zelo pomembno za nas, namreč transparentnost ne more zadevati le 10 do 50 odstotkov multinacionalk, če tudi to predstavlja mm, največji oziroma levi delež prometa. Pomembno je, da se zagotovi enakopravnost med multinacionalkami in nacionalnimi podjetji. In zato je po mojem mnenju pomembno, da se vključi čim več podjetij v ta sistem. In logično bi bilo, da uporabimo enak prak, kot ga imamo pri direktivi o računovskih izkazih, kar je tudi v direktivi o pravice delničarjev, torej 40 milijonov evrov in 250 zaposlenih. Menimo, da morajo biti ti podatki enako natančni, kot so podatki, ki jih zahtevamo pri poročanju o, po državah v direktivi o pravice delničarjev. In pomembno je tudi povedati, da je treba tudi dati določene kazalnike, kot naprimer prejete subvencije. No in na zadnje, ne bom zdaj šel v podrobnosti, ampak vendarle bi rad povdaril naslednje. Kot eh, parlamentarec eh, menim, da je ena od naših nalog priprava učinkovite zakonodaje in predvsem eh, zakonodaje, ki dosega svoje cilje, ampak v tej direktivi cel kup izjem in posebnih pravil države članice si celo zadržujejo pravico, da, vzajemno, eh, da se vzajemno odrečijo tem podatkom. To nekako me spominja na fatko in države članice, ki so že začele izvajati ta sekundarno poročanje, eh, menim, da bi morali to uveljaviti kot obveznost za hširinske družbe multinacionalk. Dejstvo je, da je to pa prosto treba zahtevati. Tako, na kratko par zadev, ki mislim, da jih je treba dodati v tem besedilu, ampak še enkrat mislim, da smo vsi skupaj lahko zadovoljni z osebino. Mislim, da gre do stvari vsekakor v pravo smer. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Tremosa, ki pa je. Okay, so Mr. Haregu Yatondo. Torej, gospod Haregu Yatondo. Ja, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Naj povem, kako zelo pomembno se mi zdi, da svet nekako mm, ne želi vključevati komisije v te izmenjave podatkov. To se mi zdi zelo resno in naj povem par zadev, ki podpirajo naše večinsko mnenje trgov odborov. Kot prvo, informacije, ki se izmenjujejo med državami, niso stvar evroobmočja delovanja trga, ne vem kaj. Ne gre za to, da bi države članice eh, razkrivale podatke o svoji davčni politiki do teh podjetij. Ne, gre za to, da ima komisija tu določeno vlogo kot eh, upravljalec evroobmočja, kot eh, varuh enotnega trga. To je prva stvar. Druga stvar, številne te politike so povezane tudi z vprašanjem tako imenovane državne pomoči in eh, Evropska komisija preko komisarke za konkurenčnost Vesta Vestager mora nadzirati sam nadzor morebitnih posebnih davčnih ureditev oziroma dogovorov, ki jih države sklepajo s podjetji. No in tretja zadeva, države članice pozivajo tudi k zaščiti njihove vloge v tej zgodbi in eh, ne želijo tega, da se vzpostavlja nekakšno evropsko ministrstvo za finance. Tako da mislim, da bi morali mm, tu vključiti zahtevo tudi po nekakšnem eh, zametku evropske zakladnice, kajti če pogledamo, kako se upravlja z evrom, mislim, da je jasno, da vse to kliče potem, da se vzpostavi nekakšno evropsko zakladnico oziroma finančno ministrstvo. Eh, in mislim, da bi sicer šli v napačno smer. Hvala lepa, gospod Kalvežomo. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Bom bistveno krajši, kot sem nameraval biti, kaj ti kolegi so povedali že veliko tega, kar sem želel povedati sam. Kot eh, predstavnik evropskih državljanov, ki mislijo z lastno glavo, naj povem tole lahko podprem praktično vse, kar je bilo tu povedano. In eh, Kora naša pročevalka v senci, mislim, da je stvari povedala zelo jasno. Gre za parlamenti za zelo tehnično vprašanje in tu smo opravili dobro delo, ampak gre tudi za eminentno politično vprašanje. In gospod Rosati in ostale pozivam k temu, da tega nikoli ne pozabijo. Evropa namreč izgublja na zagonu in ena redkih zadev, ki še vedno zbuja interes pri evropskih državljanih in ki zbuja upanje pri evropskih državljanih, pa so ravno takšne zadeve kot je ta. In mislim, da moramo ponuditi vizijo neke bolj povezane, bolj integrirane Evrope. To ja, mislim, da mora biti bistvo tega predloga. Torej zaključujem, ker kot rečeno, veliko je že bilo rečenega, ampak če sledimo nekako načelu neposeganja in če se popolnoma ognemo prisotnosti komisije, svetu je to popolno neprimerjo. Gre torej za provokacijo sveta, da bi komisijo pustili izven te zgodbe in eh, na ta način svet postaja nekako sovražnik več politične Evrope in to je politično zelo pomembna zadeva, tehnično manj, ampak eh, vendarle. Hvala, Peter Simon. Hvala, strinjam se s tem, kar so nekateri kolegi že eh, dejali v tej razpravi. Transparentnost, torej preglednost. Preglednost je zelo pomembna, ampak transparentnost je smiselna le takrat, če tudi tisti organi, ki potem iz eh, teh eh, spoznan, ki izhajajo iz transparentnosti, lahko ukrepajo. In tu gre torej za vprašanje komisije. Dejstvo je, da če ne bo varuh pogodb dobival podatkov o teh posebnih davčnih dogovorih, potem bomo še naprej imeli to sivo območje, eh, kjer se bo izkoriščalo to, da neke države prosto ne pobirajo eh, davkov. Če smo resni pri transparentnosti, pri preglednosti, če smo resni pri tem, da gre tu za državno organizirano izogibanje davkov, ki ga želimo preprečiti v Evropski uniji, potem mora Evropska komisija kot edina ki na podlage primarnega prava ima eh, pravico tu ukrepati in moramo to možnost tudi dati. In vse države, ki tega ne podpirajo, bodi si ne želijo, da bi komisija imela to možnost ali pa so preprosto podaljšana roka tistih, eh, ki tega ne želijo. Hvala lepa, gospod Tremosa. Želeli ste besedo pri tej razpravi? Ne? Dobro. Potem pa mislim, da lahko dam besedo komisiji. Izvolite. Hvala lepa gospodu Rosatju in tudi vsem poročevalcem Asenci za njihovo delo, to je odboru eh, Ekon. Menimo, da je krepitev transparentnosti eden ključnih elementov strategije Evropske komisije za boj proti tako imenovanemu agresivnemu davčnemu načrtovanju. Nekaj dosežkov na tem področju že imamo, direktiva o upravnem sodelovanju, na primer, je ključni inštrument v kontekstu te strategije DAC, DAC 2, eh, DAC 3, ki ste ga omenili in zdaj DAC 4. Vse to so eh, ključni dosežki na tej poti, da davčnim upravam posredujemo podatke, ki jih potrebujo, zato da obrednotijo tveganje, ki je nekako urojeno v določene strukture, ki jih eh, implementirajo davčni zavezanci. Komisija torej zelo ceni konstruktivno sodelovanje s parlamentom na tem področju in upamo, da se bo to sodelovanje nadaljevalo tudi pri naslednjih projektih te vrste. Seveda potrebujemo hiter napredek in eh, zato je komisija seveda zelo naklonjena temu hitremu napredku na tem področju, kar so zahtevali tudi številni deležniki. In nobeno presenečenje ni, da pri tem konkretnem dosjeju dosje, um, napredek poteka kar hitro, kajti o tej tematiki smo govorili eh, že kar lep čas, tudi v OECD, v različnih eh, jurisdikcijah. 20 od 28 držav članic je že se je vključilo v to izmenjavo podatkov, večina jih že ima nacionalno zakonodajo, ki so jo pripravili, je v pripravi ali pa je že v veljavi. Tako da ni nepričakovan ta hiter napredek, ampak dejstvo je, da komisija vsekakor pozdravlja konstruktivno vlogo parlamenta pri izvajanju tega postopka. Zdaj glede vsebine. Uh, obvezno medsebojno uh, izmenjavo podatkov, vsekakor podpiramo, gre torej za podatke, ki jih eh, davčni zavezanci posedujejo davčnim upravam, davčna uprava je potem drugim davčnim upravam. To mislim, da je stvar, ki gre v pravo smer. Omenili ste kar nekaj zadev glede same vsebine. Rad bi se odzval na tri od teh komentarjev. Predlog komisije namreč temelji na priporočilu, o katerem smo se dogovorili na eh, ravni OECD, torej BEPS eh, ukrep 13 vsekakor smo v veliki meri prenesti besedilo, o katerem teče razprava, eh, tam v naš predlog, z jasnim ciljem, da ne ustvarjamo neke nove ravni eh, zahtev po poročanju za multinacionalke, ko gre za poročanje po posameznih državah. Ampak v tem predlogu je zelo jasno opredeljeno, da evropske multinacionalke in pa tudi neevropske multinacionalke, ki upravljajo dejavnost na naših eh, tleh, morajo spoštovati ista pravila. Tako da kar zadeva področje uporabe, kar zadeva vsebino teh podatkov, kar zadeva eh, tudi pogostnost eh, in časovnico izmenjave teh podatkov, je DAG 4 v skladu s priporočili OECD. To je zelo pomembno. Kot drugo, vloga komisije. Vloga komisije je do neke mere že opredeljena v direktivi DAG, torej direktivi za upravno sodelovanje. Eh, in na tej podlagi komisija že prejema vse potrebne podatke za spremljanje izvajanja direktive, države članice morajo namreč na letni ravni komisiji posredovati podatke o tem, kje obstajajo ovire ali so mora biti na področja, kjer so potrebne izboljšave in komisija potem eh, te podatke redno analizira. Poleg DAK 4 pa bo komisija prejemala tudi podatke o multinacionalkah ki ne posredujejo podatkov. Tudi to je zelo pomembno za zagotovitev tega, da do te izmenjave podatkov dejansko v praksi tudi pride. No in tretja zadeva, ali bi morali tudi drugim deležnikom, drugim organizacijam dati dostop do teh podatkov, to pa je po našem mnenju ločeno vprašanje. Eh, večkrat smo že potrdili, da je delo komisije na oceni učinki, učinka tega zakonodajnega predloga zdaj še v teku, gre torej za javne delce BCR. In enkrat, ko bo to sprejeto, bodo praktično vsi deležniki imeli dostop do tovrstnih podatkov in se na ta način bi potem tudi rešili številna vprašanja, ki se tu porajajo. Zaenkrat naj bo to to. Hvala lepa parlamentu za poročilo in eh, veselimo se nadaljevanja tega konstruktivnega sodelovanja. Hvala lepa. Hvala lepa komisiji. Besedo dobi poročevalec. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala za to razpravo, hvala vsem eh, govornikom, predvsem poročevalcem v Senci za njihove zelo konstruktivne pripombe. Jaz eh, to razpravo razumem v smislu široke podpore, stošne podpore za te ukrepe, za ukrepe DAG 4. Mislim, da vlada vse večja stopna razumevanja, da se ne moremo učinkovito boriti proti agresivnemu davčnemu načrtovanju, proti izogibanju davkom in eh, utajam davkov, če ne bomo uvedli poročanja po državah o davčnih zadevah eh, davčnim upravam držav članic. To je prva stvar. Druga stvar, če ne bomo imeli mehanizma za izmenjavo teh eh, podatkov med državami članicami, smo v istih težavah. Tako da mislim, da je to pomemben eh, zaključek, namreč, da vlada široka podpora tem ukrepom. Hvala tudi vsem tistim, ki podpirate naše pobu našo pobudo in ki izraža tudi naše nezadovoljstvo o tem, da je svet sprejel tehnično odločitev, še prednje sprejel odgovor oziroma mnenje parlamenta. To je pomembno z postopkovnega vidika, ampak tudi kot eden odgovornikov dejal, pomembno je to tudi z vidika zagotavljanja doslednosti eh, našega dela na celotnem svežnju. Eh, pri drugih vprašanjih morda je nekoliko manj strinjanja, manj soglasja, ampak to verjetno so zadeve, o katerih bomo še govorili tekom našega sodelovanja s poročevalci v senci. Eno od vprašanj je vprašanje javnega dostopa do teh informacij, kot eh, je že bilo rečeno, še vedno čakamo na oceno učinka komisije. In predlagam, da morda to vprašanje pustimo za kasnejšo obravnavo. Večina govornikov podpira zamisel, da naj komisija sodeluje pri tem postopku, da naj ima dostop do poročil po državah. Eh, bilo pa je tudi nekaj glasov, ki se niso strinjali s tem. Edina poanta tega, da je komisija vključena v ta proces, je, da komisija na ta način dobi nek resničen inštrument v roke, s katerim lahko preverja dejansko implementacijo tega inštrumenta in da eh, preverja, v kolikšni meri države članice resnično izpolnjujejo svoje obveznosti in eh, izmenjujejo te podatke. Mislim, da ne bi bilo nič narobe s tem, eh, če bi bila komisija vključena v proces izmenjave teh podatkov, sem pa seveda pripravljen se o tem pogovoriti nekoliko bolj poglobljeno. Zdaj, glede nekaterih drugih vprašanj, glede področja uporabe, tudi to je bil predmet razprave, naprimer do kakšne mere je trenutno predlagani eh, prak 750 milijonov evrov prometa ustrezen za to, da se vključijo vse multinacionalke, kar nekaj glasov poziva k temu, da naj ta prak znižamo. Ja, morda, ampak glavni argument, eh, zakaj smo uporabili tega, je, da želimo pač slediti poročilu BEPS eh, OECD-ja. To je sprejelo že kar nekaj držav in da ne bi zdaj ustvarjali dodatnih eh, bremen in da ne bi nekaterih podjetij v nekaterih državah postavljali v neugodnejši položaj, je verjetno najbolje, da imamo enoten prak za vse države, eh, torej tako članice EU kot ne članice EU. To je torej razlog za to. Glede sankcij, zanimivo vprašanje tu je, do kakšne mere smo pripravljeni nadzirati in eh, uveljavljati to direktivo. To je seveda vprašanje, o katerem se lahko še pogovorimo. Zanimiv je bil predlog o možnosti mm, cedularne obdavčitve. To je nekaj, o čemer se tudi lahko še pogovorimo. Potem glede. Časovnice ta direktiva naj bi se prenesla v nacionalno zakonodajo do konca letošnjega leta, kar dejansko je zelo, zelo hitro. Nastavi tudi predlog, da naj bi bil rok za podjetje, torej za multinacionalke, 12 mesecev po koncu fiskalnega leta. Nekateri menijo, da je to predolgo. Po mojem mnenju bi to lahko skrašili, ampak še enkrat tu nas nekako zavezuje priporočilo OECD. Poročilo eh, BEPS OECD predlaga 12 mesecev in eh, še enkrat ne želimo imeti dveh različnih standardov, odvisno pa tudi skupine držav. Tako da predlagam, da se držimo tega. No, tudi nekaj drugih komentarjev je bilo, ki jih tudi zelo cenim in seveda ni še zaenkrat jasnih odgovorov na vsa vprašanja, ki so bila zastavljena, ampak veseli me, da imamo nek splošen dogovor, neko splošno soglasje o tem, da to vrstno zakonodajo potrebujemo in veselim se sodelovanja s kolegi poročevalci v senci na tem eh, dosjeju in računam na to, da bomo na koncu tega procesa dosegli pozitiven rezultat. Hvala. Hvala lepa. Rok za vložitev amandmajev 21. marec ob 5. popovdne, obravnava amandmajev 25. aprila 2016, glasovanje v odboru Ekon 26. aprila, plenarno glasovanje 1. maj oziroma 1. majsko zasedanje. Prehajamo na točko 5 dnevnega reda, spremljanje izvajanja zakonodaje Unije letno poročilo za leto 2014, pripravljalec oziroma avtor gospod Raman Tremosa. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. V veliko veselje mi je bilo pripraviti ta osnutek mnenja in eh, upam na zelo zanimivo razpravo z vami v prihodnih tednih na to temo. Leta 2014 je Evropska komisija prejela približno 4000 pritožb, v katerih eh, je šlo za potencijalne kršitve evropskega prava. Španija je bila največja eh, prejemnica, skoraj 500, sledila je Italija. Med leti 2010 in 2014 je bilo 3550 eh, postopkov zaradi kršitve, ki jih je sprožila komisija zaradi poznega oziroma zapoznelega prenosa 439 direktiv strani držav članic. Eh, osem držav članic je kršilo rok pri čisto vsaki direktivi, ki je bila sprejeta v tem obdobju. In moramo se vprašati, kolegice in kolegi, ali je evropska zakonodaja resnično tako zelo neočinkovita, ali države članice resnično spoštujejo gospodarsko in eh, finančno eh, zakonodajo, ki nas je stala veliko političnega kapitala. Eh, pri sprejetju v zadnjih letih. No, realnost danes je, da na ekonomskem in finančnem področju le Nemčija izpolnjuje vse evropske zakonodaje. Avstrija eh, krši le eno direktivo, pri ostalih pa so zadeve skoraj da že dramatične. Poljska krši deset direktiv, Luksemburg devet, Slovenija in Španija osem in tako naprej in tako dalje. Še več, leta 2014 je le deset od 157 glavnih priporočil državam članicam na področju evropskega semestra, v okviru evropskega semestra, eh, bilo polno implementiranih oziroma izkazovalo bistven eh, napredek, torej 600-stotna stopna uspešnosti države, kot so Mačarska, Poljska, Češka republika, sledijo bolj priporočilom OECD kot pa priporočilom Evropske komisije. In vas spomnim, da je OECD le nekakšno mislišče. No in zato v tem poročilu pozivam k koncu tega ohlapnega zakonodajnega režima, ki je država članice sistematično kršijo evropsko zakonodajo brez kakršnih koli posledic. Pozivam komisijo k ukrepanju, da bi se lahko izognili temu, da bodo države članice evropsko zakonodajo razumele kot nekaj, kar človek lahko spoštuje ali pač ne. Spoštovane kolegice in kolegi, zakaj smo v zadnjih letih tako zelo trdo delali na tem, da smo ukrepili naša pravila za eh, gospodarsko upravljanje, če komisija potem ne upa uporabiti svojih pooblastil, ko države kot so Francija ali Španija ne izpolnjujejo svojih proračunskih ciljev. Kaj je poanta sprejemanja vse več direktiv, če so tiste, ki so že sprejete, tudi sistematično predmet kršitev? V primeru evropske scheme za jamstvo depozitnih vlog eh, je nekaj, pri čemer ne vem, ali lahko napredujemo, če deset držav članic sploh ne spoštujejo obstoječe direktive, kar zadeva reševanje bank, ali lahko povrnemo zaupanje v naš bančni sistem, če šest držav članic še vedno ne izpolnjuje pogojev direktive, ki izracionalizira eh, tako imenovani Bejlin, Italija pa ta sistem zavrne v prvi, ob prvi priložnosti. Ali se lahko izognemo temu, da bodo državljani vedno manj skeptični, če uh, vidimo, da vlade vseh političnih barv ne spoštujejo pravil glede zapoznajih plačil. Milijon delovnih mest je bilo namreč izgubljenih v Španiji po določenih podatkih, ravno zaradi eh, nespoštovanja pravil iz direktive o zakasnelih plačilih. Dejstvo je, da na ta način tvegamo, da bo Evropska unija postala le neko velikansko mislišče. Že zdaj smo se lotili, oziroma smo v fazi zgolj kriznega upravljanja in mislim, da potrebujemo več uredb in manj direktiv, potrebujemo jasne sankcije za države članice, ki ne spoštujejo evropske zakonodaje, še posebej v sektorju bančništva. Potrebujemo jasen nadzor nad izvajanjem zakonodaje, če želimo biti legitimen akter pri oblikovanju prihodnosti EU. Iz tega vidika potrebujemo pododbor za nadzor izvajanja zakonodaje, nekako podobno kot imamo odbor za nadzor proračuna. To je lahko v odboru AFKO ali v odboru JURI, ampak dejstvo je, da je potrebno to vprašanje začeti reševati tudi iz političnega vidika. In kar zdaj v komisijo, mislim, da je skrajni čas, da se lotite tehnokratskega eh, pristopa in začnete bolj si izvajati svojo demokratično eh, legitimnost z neposredno volitvijo predsednika na naslednjih volitvah ali pa sprema dejstva, da bodo pooblastila skoraj da nekoristna, saj komisija nima ustrezne legitimnosti za izvajanje svojih oblasti. Hvala lepa in veselim se vaših komentarjev. Thank you very much. Hvala lepa. parlamentarne volitve pač dajo odločno legitimiteto. Po mojem mnenju ne dovolj pravi poročevalec. No, kakorkoli. ELS Zalba. Hvala lepa, predsednik. Govorim v imenu Martočela, ki ga danes ni koordinatorja v imenu naše skupine. Najprej pozdravljamo mnenje gospoda Tremose, to je odlična podlaga za nadaljne delo. Mislim, da je ustrezno izvrševanje obstoječe zakonodaje ključno. Strinjamo se s poročevalcem, kar se tiče ekonomskega upravljanja. Po drugi strani pa se ne strinjamo z omembo specifičnih držav v poročilu. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa. Strunzulica, SND. Signore Presidente, dear colleagues... Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi, gospe in gospodje. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu za pripravo mnenja. Veliko vidiko v tem mnenju gospoda Tremosa je, s katerimi se strinjam, še prav posebno glede dejstva, da je izvrševanje zakonodaje Unije v vseh državah članicah ključnega pomena, da bomo imeli odločno močno Unijo, kot je to zapisano v pogodbah. Prav tako, gospod in gospodje, bi rad še enkrat izpostavil, da tudi listina temeljnih pravic Evropske unije ima enako pravno vrednost kot pogodbe. Vseeno pa obstaja nekaj točk, ki bi jih radi predlagali nekaj manjših sprememb. Tretji odstavek, naprimer. Tukaj želimo izpostaviti, da je neustrezno izvajanje direktive o zamudah pri plačilih, še prav posebno v 11 državah članicah, povezano s stanjem javnih financ, na katere je vplivala ekonomska kriza. Po drugi strani pa imamo tudi druge direktive, ki še niso bile prenešene in pomembno je omeniti, direktivo za dostop do dejavnosti kreditnih institucij in za nadzor leteh, pa tudi naložbenih podjetij in direktivo o potrošniških pravicah. Poleg tega, četrti odstavek, mislim, da je neizpolnjanje pravil evroobmočja in EU kot celote vodilo do tako težke krize, pa tudi preveč osredotočena na določen tip politik. Zato je Evropska unija pripravila Evropski semester za ekonomsko usklajevanje in nadzor bank. Pakt za stabilnost in rast bi morala biti bolje izvrševana tudi, kar se tiče pravil prožnosti. Seveda delo še ni končano, potrebno je postoriti še precej dokončati moramo emu in bančno unijo. To se sedaj dogaja. Strinjamo se, da je vreba v bankah pomembna. Rad bi se zahvalil za vaš poskus, da skušate uvesti evropsko razsežnost za schemo za jamstvo za vloge. Vendar pa sprejete ID S to ni protislovno. Dodatno bi rad pozdravil preglednost, kar se tiče komisije za izraševanje prava Evropske unije. Še enkrat čestitam poročevalcu in veselim se sodelovanja z njimi in drugimi poročevalci v senci. Hvala. Hvala lepa. Kaj ne vidim? Je kdo drug? Sander? Hvala lepa. Kaj žal ne more biti z nami, tako da me je prosila, da prevzamem njeno vlogo. Kej bi se rada zahvalila poročevalcu za odlično opravljeno delo pri osnutku poročila. Strinja se, da je potrebno izpostaviti določe finančne storitve, ki se ne izvršujejo strani različnih držav članic. To je ključnega pomena, kot ste omenili v poročilu in v vodu. Šokantno je, da je pri MIFID 2 odkrila, da nekatere države članice še niso izvedle MIFID 1. Upamo, da bo delo na tem poročilu izboljšalo stopno izvrševanja. Vendar pa Kej sočustvuje z nekaterimi državami članicami, ko so pozne pri izvajanju direktiv, naprimer tiste, ki so imele nerealističen rok. Na sestanku pravnikov lingvistov, kar se tiče eh, direktive o benchmarkih, so tudi oni dejali, da so bili roki preveč ambiciozni, da pa bi lahko to popravili potem s kasnejšimi prilagoditvami. Veliko govorimo o boljši zakonodaji v parlamentu, to ni primer tega. Taki hitri popravki morajo biti samo za izjemne razmere, ne pa del običajnega zakonodajnega postopka. O svojih predlogih sprememb, okej. Okay, delala na tem, prav tako pa. Tako pa za nadzorne organe, da bomo imeli tudi ustrezno izmenjavo med državami članicami, slišali njihovo mnenje in morda bomo zapolnili vrzeli na področju, ki bi jih lahko izboljšali. To skušate storiti tudi vi, gospod poročevalec. In potem zadnji predlog v no, poročilu ki ga kaj želi izpostaviti, je predlog, da bi morda imeli pododbor AFKO, ki bi nadzoroval izvrševanje prava EU. Morda bi po njenem mnenju to zahtevalo nadaljni premislek glede na raven zapletenosti pri tem dosjeju, pa tudi v ekono, kar se tiče uredb in direktiv, pri katerih delamo da vemo, kako bi pododbor ne povezanega odbora to zagotovil. Glede pristojnosti, ki jih Juri že ima, morda bi potem lahko končali s podvojevanjem obstoječega dela na mesto, da bi dosegli izboljšavo. Morda bi bilo bolje, če bi pripravili sistem, ko bi komisija redno poločala ekonom ali pristojnemu odboru glede specifičnih dosjejev, ki so v fazi izvrševanja, tako da bi potem lahko vedeli, kakšen je cilj tega in bi imeli potem tudi javno razpravo. To je torej samo predlog. Za zaključek se kaj veseli sodelovanja pri tem dosjeju in nadaljnjim razpravam. Hvala lepa. Uh, don't see McCarthy. Eh. Ma takrat je ne vidim. Guje, ne. Mihael Rajman, prosim. Hvala lepa, predsednik. Tudi sam se zahvaljujem poročevalcu, seveda. To je dokument, ki je dobra podlaga. Nekaj se mi zdi pomembno. Poročilo malo govori o tem da je samo izvrševanje prava Evropske unije in pomankanje tega glavna težava. EU nam se zdi že samo izhodišče problematično. Če bi izvrševali stotstotno pravo Evropske unije, to še ne bi bilo dovolj, ne bi nas to poteknilo iz krize. Če bi lahko formulacije v tej smeri spremenili, bi bilo to dobro, da ne bi torej kar tako opravičevali politike, ki smo imeli in ki je vodila do krize v zadnjih petih letih. Torej, če bi imeli bolj neutralno formulacijo, bi bilo to bolje. Potem pa še nekaj. Pomembno je pripomniti, da pri kršitvah prava EU so dajatve in carine že predvsej pomembne in mislim, da moramo to še prav posebno izpostaviti, da moramo biti dejavni na tem področju, da želimo, da komisija to še prav posebno skrbno nadzira. To bomo podali mi, kar se zadnjih treh točk poročila tiče, kar se tiče tudi tega pododbora, pa bi želel slišati še dodatne argumente v razpravah in o tem se potem lahko pogovorimo. Zelo odkrito. Hvala. Hvala lepa. Nihče drug ne želi spregovoriti po KHDI, ja, tako da dobi besedo nazaj spet poročevalec. Well, just, uh, comments, uh... Hvala lepa. Nekaj pripomp o tem, kar je bilo rečeno. Najprej poročevalcev LS dragi prijatelj Pablo. Mislim, da se ni treba bati imenovanja držav. Gledal sem si samo spletno stran komisije, ki našteva države, ki ne izpolnjujejo in izvršujejo prava EU, tako da torej, to je tam že napisano in vsak državljan si lahko to pogleda. Saj je to javno objavljeno in pregledno pred tremi leti so bili prav taki pomisleki, ko sem tudi pripravil poročilo in smo Google prvič omenili kot podjetje eh, z jasnim antitrastovskim obnašanjem. Šlo za konkurenčno politiko. Po zanimivi razpravi pa je potem 600 poslancev konec 2013 podprlo besedilo o konkurenčnosti, kjer smo pozvali komisijo, da preišče eh, možno obnašanje kugla. Torej, prvič smo prelomili to soglasje, da ne bomo imenovali podjetij ali držav članic specifično v besedilo, ker je to politično nekorektno. Vendar pa, drage kolegice in kolegi, čas je, da smo jasni. Državljani to zahtevajo od nas. in potrebno bo to urediti, tako da bomo to imenovali, imenovali te države, sicer ne bomo naredili koraka naprej kot Unija. Ne bomo mogli nadaljevati z našo potjo naprej, če bomo imeli tako različno obnašanje po državah članicah. Torej, nekatere države so tiste z najboljšim trgom delovne sile, na jugu pa z najslabšim. Tako da moramo nekako spet preiti na konvergenco pri najboljših praksah. EU ne sme biti unija transferjev, mora biti unija najboljših praks, kjer bodo najboljše države svojo zakonodajo na različnih področjih pripravljene deliti z drugimi državami članicami. To je torej primer najboljše prakse. Zato je po moje zelo pomemben korak naprej No, končamo s tem, kako smo delovali do sedaj. In eh, s tem prostim zakonodajnim režimom, ko lahko vsak počne, kar hoče. Sveda, lahko se sami odločite, da na, boste na koncu to podprli ali ne, vendar pa Pablo dejal si, da naj ne bi bili specifični, da naj ne bi omenjali držav članic v besedilu. To je torej enak pomislek, kot smo ga imeli pred tremi leti v poročilu o konkurenčnosti. V zadnjih treh poročilih o konkurenčnosti je Google bil omenjen in to zahvaljujoč parlamentu. Zamude pri plačilih, seveda to je zelo pomembno, kajti direktiva je bila potrjena pred tremi leti v parlamentu, uredba pred letom in veste, da je podlaga za ekonomski sistem ravno sta direktiva o zamudi pri plačilih. Keynes, pomeni ekonomist prejšnjega stoletja, je dejal, da moj oče veliko je povedal, dragi John, veliko je govoriš o zahodni eh, civilizaciji, moraš pa govoriti o možnosti zahodne civilizacije, kjer se bo vse spoštovalo, kjer se bodo vsi računi plačali. Šele ko so plačani, se lahko gradi na tem sicer. Ni možno tega storiti, zato ustrajam pri tem. Včeraj je zelo pomembni španski časopis Expansion podal uvodnik, kjer so bile pomembne informacije. spraševali so o sankcijah proti Španiji, strani Evropske komisije zaradi teh poznih plačil in neizvajanja uredbe lani. In potem, če odgovorim še Sander Lunesu in Raimondu Zelenih, morda so bili nerealistični roki, kar se tiče bančne zakonodaje, verjetno je to res, vendar pa te informacije državljani nimajo. Torej naslednjič, ko bomo imeli tak, tako pomembno uredbo, moramo biti bolj realistični. Ne želim imeti pododbora samo za več birokracije. To je samo zamisel, ki jo je moj pomočnik podal. Tako bi torej imeli pododbor in bi se osredotočili na to pomembno točko. O tem se lahko razpravlja, pripravljen sem prisluhniti vašim mnenjem. Ni enostavno spostaviti pododbora, vendar pa dobro je, če lahko pokažemo, da ne bomo več dovoljevali darovanja kot do sedaj. Hvala lepa. Želim si dobrega sodelovanja v naslednjih tednih, da bomo dosegli kar se da široko soglasje pri tem pomembnem besedilu. Hvala. Hvala lepa. Rok za predloge sprememb je 22. marec, opoldne. 19. aprila bomo obravnavali predloge sprememb. 25. 16. aprila je glasovanje v Ekon. V juri 24. maja pristojnem odboru. Tako, sedaj pa osma točka na dnevnem redu. kar se tiče najniže eh, skupne stopnje DDV. Poročevalc je Peter Simon. Hvala lepa. Danes bomo torej glasovali o spremembi najniže stopnje za DDV na 15 odstotkov za nadaljne dve leti do 2017. Tukaj gre za spremembo direktive o DDV, ki zahteva samo posvetovanje Evropskega parlamenta. Pravilo, da mora DDV znašati saj 15 odstotkov, je bilo veljavljeno leta 1993 in že petkrat, kar petkrat podaljšano. Cilj je, da bi s to najnižjo stopno dosegli, da ne bi imeli prevelikega razkoraka na skupnem trgu, še zmenjno trgovino in ne bi tako skrivljali tega trga. To je bila začasna rešitev, ker takrat ni bilo dogovora o harmonizaciji DDV, vendar pa vseeno smo upali, da bomo prišli do končne rešitve. Kot vemo, nam to ni uspelo zaenkrat. Kljub temu pa lahko pozitivno rečemo, da bo akcijski načrt za DDV, ki bo 23. marca objavljeno, da je to nadaljni poskus strani Evropske komisije, da končno uredimo in uvedemo končni sistem DDV. Učinkovit boj proti prevaram na področju DDV, to je ključnega pomena. In tukaj imamo tudi potem poročilo Ekona na lastno pudo, kolegice Vane. Tukaj pa potem prija tudi seveda najnižje stopne DDV in komisija želi spet odpreti razpravo na to temo. V naslednjih mesecih bi naj postalo jasno, ali bodo države članice glasovale za uvedbo najnižje stopnje DDV ali pa si želijo bolj fleksibilnega sistema, kjer najnižje stopnje ne bi bilo. Ker ta razprava še traja, je ustrezno, da se podaljšanje za najnižjo stopno DDV, o kateri bomo glasovali danes, zagotovi za nadaljni dve leti. Vseeno pa, komisija je predlagala to zelo pozno, tako da bo šlo tudi za retroaktivno porabo tega s 1. januarjem 2016. Kolegica Pavnova in Langen sta omenila, da je to pravno, proceduralno ne ustrezno. To moramo povedati. Moramo pa seveda glasovati o tem, to podpreti predlog komisije. Še enkrat pa bi rad jasno povedal, da kot Evropski parlament strani komisije pričakujemo veliko več predhodnega načrtovanja. Thank you. Uh, Hvala lepa. Paunova, ELS. Thank you, chair. Um... Hvala lepa. Hvala lepa tudi poročevalcu. Kot ste že slišali in zato tudi razpravljamo na to temo po poenostavljenem postopku predlogih sprememb. Pozivamo, da imamo predloge spremembe se je to zgodilo zato, ker je komisija bila zelo pozna s svojimi spremembami direktive. Trenutna pravila so veljala do 31. decembra 2015 in to pomeni, da smo v več kot zadnjih dveh mesecih prezakonodaje, kar se tiče najniže stopnje DDV. In zato smo predlagali ta predlog spremembe, ker menimo, da ima Evropski parlament odgovornost, da nadzira Evropsko komisijo. Dva predloga sprememb smo podali in rada bi eh, vas pozvala, da ju podprete. Prvič pravimo to, da obžalujemo, da je ta predlog komisije bil tako pozen in bomo sedaj morali to uveljavljati za nazaj. Potem pa, kot sem že razložila naše razloge, Zato točko moramo biti dosledni. Zakonodajo ne sme prihajati do razkoraka pri uporabi pravil. Kar se tiče predloga SMB 5, pa zahtevamo za petletno podaljšanje. Namesto dveh let, res je, komisija predideva nov sistem, novi sistem DDV do leta 2018, vendar pa mislim, da je naša dožnost, da imamo veljavna pravila za daljše obdobje, če bo prišlo do zamude v novi zakonodaji. Morda veste, da akcijski načrt DDV, ki bi naj bil sprejet ta teden, je bil preložen. Trenutni sistem DDV mora biti posodobljen zato, da se izognemo razlikam in izpadu dohodka iz DDV, to je več kot 117 milijard evrov, potrebujemo bolj inovativne poslovne modele in tehnološki razvojka mora biti vključen, vse to, zaenkrat pa mislim, da moramo biti previdni in moramo zagotoviti, da so pravila, ki jih imamo, veljajo tudi za stopnje DDV. Hvala lepa. Um, ECR, e any... EKR, je kdo tu? Prosim. Meneer de voorzitter, ik ben inderdaad eh, schaduwrapporteur. Hvala lepa, predsednik. Da, sem poročevalec v senci na to temo, kratek bom naj spomnim, kaj smo dejali že zadnjič. Komisija bo torej pripravila načrte, želimo jim srečo pri ambicijah in hitrosti, tako da se lahko omejim samo na pripombo, da smo si prebrali predloge sprememb PLS, e z velikim veseljem lahko podpremo, nekaj dobrih prilagoditev imamo in to lahko podpremo. Thank you. Hvala lepa. Sedaj pa Petr Ježek. Hvala lepa. Mislim, da je sprememba celotnega koncepta DDV stopen nekaj, kar mora biti predmet obsežne razprave, tudi glede na akcijski načrt, ki ga bo predstavila kmalo komisija. Daljše podaljšanje minimalnih stopenj, pa se mi zdi preuranjena v tem trenutku. Podpiramo pa predlog smembe e LS1, da obžalujemo, da komisija prosi za podaljšanje tega roka prepozno in da bomo sedaj morali to uveljavljati za nazaj. Hvala lepa. Matija, zguje. No speaker for the GUE? Ne, nikoga ni za GUE. Prav. Urtasun? Ne. Komisija? Raporteur. Ne. Potem pa kar poročevalec. Kolegi in kolegi, vielen Dank für die... Kolegice in kolegi, hvala lepa za dobre predloge. Izmenjali smo si mnenja. Gospa Pavnova, kaj se tiče časovnega obdobja za podaljšanje. Da, to razumem, da bi morda lahko načrtovali dlje, vendar pa mislim, da moramo biti ambiciozni in zato sam kot poročevalec sem mnenja, da če imamo časovni okvir komisije, ki nam morda omogoča priti do končne odločitve, potem se ne smemo izrekati za možnosti, ki bi bile proti temu. Razumem pa tudi vaše argumente, kot sem dejal, kar se tiče gotovosti glede načrtovanja za vse. Bomo videli, kaj bo parlament menil o tem. Hvala lepa. Lahko takoj glasujemo. Tako, čez dve minuti bomo glasovali. Prosim, da vložite kartice v reže. Zelo točni smo. 10 čez 11 bi naj glasovali, tako da odlično. <laughs> So, colleagues, I ask you to make a test. Dragi kolegi, testno glasovanje. Glasujemo.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 the card. We wait for you. Gunnar, še na te čakamo. Odlično. Prav. Konec glasovanja. Excellent. So, no, so no. Odlično. Tako, sedaj pa lahko začnemo. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani sprejeto. 2 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 5 za, proti, preverjamo, predlog spremembe 5, glasujemo. konec glasovanja zavrnjeno šest za proti sprejeto preverjamo nisem prav dobro videl predlog spremembe šest glasujemo Konec glasovanja. Sedem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Osem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa glasovanje o tako spremenjenem besedilu. Po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. 37 glasov za, 5 proti, 4 vzdržani. Sprejeto, sedaj pa še za glasovanje o zakonodajni resoluciji. Po imensko glasovanje glasujemo. Let's wait our colleagues. Počakajmo še na nekaj kolegov. Hitro, hitro. Ester, ja. Ester. Prav, konec glasovanja. 41 za, 5 proti, 4 vzdržani. Čestitke poročevalcu. Uh. Naslednji sestanek 22. marca ob 9. Hvala lepa. Sestanek je končan. Thank you.